Vedel sem, da ste konstruktivni. Pristojni belgijski organi so mi sporočili izvolitev gospoda Marka Demesmekerja in sicer z dne 1. februarja 2013. Samo trenutek. Torej, pristojni belgijski organi so me obvestili o izvoliti gospoda Marka Demesmakerja dne 1. februara 2013 zamenjal bo gospod Frido Brepols. Izrekam dobrodošlico gospodu Demesmakerju in naj povem, da bo kolega sodeloval z vsemi pooblastili na zasedanjih, pri čemer pa je moral podpisati izjavo, da ne počne nič takega, kar bi bilo nezdružljivo z funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu. Poljski pristojni organi so mi podali predlog za to, da se odpravi imuniteta za poslanca gospoda Jacka Kurskega. Odbor za pravne zadeve.